Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, mes amis français. Spoštovane kolegice in kolegi, pozdravljeni tudi v francoščini. Eh, Še vedno očitno potekajo po svetovanja, potem ko smo uspeli sprejeti dosjeje, dosjeje skupaj z, odmori, z kolegi iz odbora Libe, lahko nadaljujemo zasedanjem odbora Ekon. Najprej bo šlo za ponovno posvetovanje in sicer obvestili so nas um, v začetku januarja, da koreper glede dogovora o MIFO 2 o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije, da je torej pritrdil spremembi besedila. Prvo obravnavo pa smo imeli še v času prejšnjega sklica parlamenta in obravnavo smo tudi zaključili. Prejšnji teden smo prejeli tudi konsolidirano različico besedila, ki sta ga izoblikovala tako parlament kot svet. Besedilo je bilo predloženo v potrditev. Tako da mm, sedaj bomo potrdili to besedilo še predtem, pa bomo dali besedo poročevalcu. Pablo, prosim. Predsedujoči, jaz bi prosil samo za podporo pri tem zelo pomembnem poročilu, pri katerem se zauzemamo za to, da bi evropski državljani eh, plačevali manj provizijo ob plačevanju s plačilnimi karticami. Zahvaljujem se vsem, ki so mi, pomag nam pomagali pri tem delu uh, in ravno tako članom komisije. Hvala. Hvala. Preden prejdemo na glasovanje, me zanima, ali imajo vsi kolegi in kolegici s seboj glasovalne kartice. Videti je, da je tako, ampak vseeno opravimo preskusno glasovanje. Tako da vidimo, ali bomo imeli pravo število glasov. Najprej glasujemo poskusno. Še šest oziroma pet kolegov ni glasovalo. Morda niste primerno vtaknili kartic v sistem. Še štirje kolegi so sicer vtaknili eh, svoje kartice v sistem, niso pa še glasovali. Sedaj pa je videti, da je vse v redu. Konec glasovanja. Tako, zaključimo z glasovanjem. In eh, testno glasovanje je pokazalo, da je število glasov za posamezno poslansko skupino takšno, kot smo pričakovali. Sedaj pa bomo prešli še na končno glasovanje glede MIF 2. Glasujemo was done next year. Yeah. You have. Yeah. Because I don't have. Yeah, yeah, you get it. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Z veliko večino je besedilo sprejeto. Iskrene čestitke poročevalcu in celotni pogajalski ekipi. Aprila naj bi predvidoma potrdili besedilo tudi na plenarnem zasedanju če bodo seveda pravniki lingvisti dotedaj upravili tudi svoje delo, tako da bo lahko besedilo predloženo v glasovanje na plenarnem zasedanju. Tako, sedaj pa gremo na poročilo o politiki konkurence v Evropski uniji, poročevalec je gospod Messerschmidt. Bomo kar glasovali ali želite še kaj povedati? Čisto na kratko, na to pa bomo glasovali. Samo najlepša hvala vsem poročevalcem v senci, ki so veliko prispevali k temu delu in v duhu kompromisa. Mislim, da je to zelo dobra priložnost, da smo poslali jasen signal um, komisiji glede prihodne politike na tem področju in to z veliko večino. Hvala, gospod Messerschmidt, kompromis A, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Prijeto predlog spremembe 64. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da bomo to preverili elektronsko. Predlog spremembe 64. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Kompromisni predlog B. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 70 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 72 bomo preverili. Dobro. Preveljamo predlog spremljive 70. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gospa kolegica, prav sem imel. Tu gre za to, da lahko sklenemo, da ima predsedujoči res zelo ostr vid. Predlog 72. Kdo je za? Kdo je proti? Ni vedno tako enostavno. Vzdržani? Mislim, da je ta predlog sprejet. Dobro, pa preverimo. Predlog spremembe je 72. Glasujemo. Ja, še vmes, kaj šlo sem? Konec glasovanja. Tudi tu je imel predsedujoči prav. Predlog je sprejet. Predlog 73 najdemo tudi v kompromisu E, tako da 74 B za. Proti. Vzdržani. To bomo kar takoj preverili. Predlog 74. Glasujemo. Ja, še mi skašla sem. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Kompromisni predlog C. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromisni predlog D. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 84 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 85 za, proti, vzdržani vzdržani. Preverimo predlog spremembe 85. Glasujemo in konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog 86 za, proti, vzdržani, sprejet. 87 za, proti, vzdržani, sprejet. 88 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 89 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 90 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 91 za, proti, vzdržani, sprejet. Mislim, da je zavrnen, ampak to moramo še preveriti. Predlog spremembe 91. Glasujemo. Ja, Pri SND imamo en glas preveč. En glas za SND preveč. Dobro, konec glasovanja. Predlog je sprejet. Kompromisni predlog E. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog 97 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog F za, kompromisni predlog F za, proti, vzdržani, sprejet ampak z veseljem preverimo tudi to. Kompromisni predlog F preverjamo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog spremembe 108. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 109. Za? proti, vzdržani. To bi rad preveril. Glasujemo o predlogu 109. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 110 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 112, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 113, za, proti, vzdržani, žal je predlog zavrnjen. Kompromisni predlog G, za, oziroma tu imamo glasovanje po delih. Najprej glasujemo o prvem delu in na to še o drugem. Kdo je za prvi del? Prosim, da to nakažete z roko. Proti? Zdržani? Prvi del je sprejet. Drugi del? Za? Proti? Zdržani? To bi rad preveril. Drugi del kompromisnega predloga G. Glasujemo. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja zavrnjen. Potem nadaljujemo s predlogom 119. Kljub temu, poročevalec se strinja, glede na to, da je drugi del zavrnjen. 119. Kdo je za? Proti? Držani? Prejet. 120. Za? Proti? Držani? Prejet. 121. Za? Proti? Držani? sprejet. Kompromisni predlog H. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 126. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ampak bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe 126. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 127 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 128 za, proti, vzdržani, sprejeto. 129 za, proti, vzdržani, sprejeto. 132 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. 133 za, proti. SND je proti, prav, vzdržani, preverjamo 133 poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 134 za, proti, vzdržani. Preverjamo. 134. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smem 135 za proti, vzdržani, enaka večina sprejeto, 136 za, proti, vzdržani, sprejeto, 137 za, proti, vzdržani, sprejeto, 138 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj glasujemo o prvotno besedilo od, od, odstavku, od odstavku 10 za proti vzdržani sprejeto. 139 za proti vzdržani zavrnjeno. 140 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog I za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 143 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 144 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog J za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 153 za. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 154 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 155 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 156 za, proti, vzdržani, preverjamo, mislim, da sprejeto, ampak preverjamo. 156, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Prav sem videl. 157 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 158, preverjamo 157, glasujemo, ste si glasovali, konec glasovanja, sprejeto. 158, 158 za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 159 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 160 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 161 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 162 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 163 za, proti, vzdržani, sprejeto. 164 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog K za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog L za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 168 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 170 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 171 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo 171 za glasujemo. 171. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 173 za, proti, vzdržani. Tudi to preverjamo. Polenili ste se. Glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. To 74 za, proti, vzdržani, zeleni nimajo mnenja, nihče ni dvignil roke, sprejeto. 175 za, proti, vzdržani, sprejeto. 176 za, proti, vzdržani, preverjamo, mislim, da je zavrnjeno, ampak preverjamo, 176 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Dobro, da smo preverili. 177 za proti, vzdržani, sprejeto. 183 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 184 za, proti, vzdržani, mislim, da je bilo sprejeto. Sprejeto. 185 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto, 187 za, proti, vzdržani, sprejeto, 188 za, proti, vzdržani, sprejeto, 189 za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjeno. 190 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o prvotnem besedilu, 14. odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. 191 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno, preverjamo, 191, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 192 za, proti, vzdržani, sprejeto. 193 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 194 za, proti, vzdržani, sprejeto. 195 za, proti, vzdržani, sprejeto. 196 za, proti, vzdržani, sprejeto. 197 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Preverjamo 197, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 198 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 199 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 200, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 201, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, prvotno besedilo, 15. odstavka za, proti, vzdržani. Preverjamo. Glasujemo o prvotnem besedilu 15. odstavka. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog M za proti vzdržani, sprejeto. 206 za, proti, vzdržani, sprejeto. 207 za, proti, vzdržani. Nisem prepričan, ker liberalci ne dvigajo rok. 207 glasujemo. Ste si glasovali? 207. Konec glasovanja. Sprejeto. 208 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 209 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog N za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, sprejeto. 211 za, proti, vzdržani, preverjamo predlog spremembe 211, glasujemo. 211. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja da je bilo jasno zavrnjeno. 212 za, proti, vzdržani, sprejeto. 213 za, proti, aha, se upravičujem, pravi predsedujoči, ta je brezpredmeten. Nadaljujemo z 214 za. 214 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 215 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto, ampak preverjamo. 215, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 216 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 217 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 218 je že zajet v kompromisnem predlogu F, tako da glasujemo o prvotnem besedilu. torej pravno besedilo 18. odstavka za, proti, vzdržanje, sprejeto. 219 za, proti, vzdržanje, preverjamo. 219, glasujemo. No zdaj je spet jasno sprejeto. 220. Ja, se prevečujem dve, največji skupini so sedaj to podprli, prej pa ni bilo tako. 220 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromisni predlog, lahko tudi preverimo. Predlog spremembe 220. Preverjamo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog O kot Oskar. Glasovanje po delih. Prvi del. Prvi del kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 225. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Lahko preverimo. 225. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 226 za, proti, vzdržani, sprejeto. 227 za, proti, vzdržani, Je to, sedaj pa nadaljujemo z 230. 230 za, proti, vzdržani, sprejeto. 231 za, proti, vzdržani, sprejeto. 232 za, proti, vzdržani, sprejeto. 233 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnemo. Kompromisni predlog P za, proti, vzdržani, sprejeto. 239 za, proti, vzdržani, preverjamo. 239 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 240 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 241 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 242 za, proti proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog Q za, proti, vzdržani, sprejeto. 247 za, proti, vzdržani, sprejeto. 248 za, proti, vzdržani, sprejeto z veliko večino sprejeto. 249 za, proti, še večjo večino sprejeto. 250 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 251 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 252 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog R za, proti, vzdržani, sprejeto. 256 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog S za, proti, vzdržani, sprejeto. 259 za, proti, vzdržani. Preverjamo. 259. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog T za, proti, vzdržani, sprejeto. 262 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 263 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 264 za, proti, vzdržani vzdržani. Preverjamo. In liberalci, prosim, sodelujte pri glasovanju. Glasujemo. Morate dvigniti roko. Nikoli se ne vidi, kako glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 265 za, proti, vzdržani, preverjamo, 265 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 266 za proti, vzdržani, sprejeto. 267 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prvotno besedilo, 26. odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. 273 za, proti, vzdržani, zavrnjeno prvotno besedilo 27. odstavka za. Preverjamo, preverjamo 273. Glasujemo. 273 ste si glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. Torej prvotno besedilo 27. odstavka za, proti, vzdržani, sprejeto. 274 za, proti, vzdržani, sprejeto. 275 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog V za, proti, vzdržani, sprejeto. 283 za. Lahko v svežnju, po mojem seznamu ne. Torej, 283 za, proti, vzdržani sprejeto. 284 za, proti, vzdržani sprejeto. 285 za, proti, vzdržani sprejeto. 286 za, proti, vzdržani sprejeto. 287 preverjamo, pa se je bilo jasno. Jasno je bilo 286. Spremem vsako stavo, kolega Gigold. 286 preverjamo na posebno žaro zelenih, glasujemo. 286, konec glasovanja in presenečenje, presenečenje, sprejeto. Ja, to je prednost. Dobro sem videl. 287 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa spet počasi, običajen tempo, kompromisni predlog dvojni v, za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno, 29, preverjamo 28, glasujemo 28, za tiste, ki ne razumejo moje bavarske nemščine, ste si glasovali, konec glasovanja sprejeto, 29, za 28. proti, vzdržani, enaka večina sprejeto. Liberalci so bili za. Preverimo. 29. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Oja, zavrnjeno. Hvala lepa, gospod Langen kompromisni predlog X za proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog Y za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 39 za proti vzdržani sprejeto, 40 za proti vzdržani sprejeto, vzdržani, sprejeto, 41 za, proti, vzdržani, sprejeto, 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prvotno besedilo, vodna izjava C, za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto, 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog z, za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromisni predlog AA za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog AB za, proti, vzdržani zdržani sprejeto. Prvotno besedilo. Podnezjava ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Dve za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prvotno besedilo. Dve za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vodna izjava tri prvotnega besedila za, proti, vzdržani sprejeto, štiri za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 4. Vidim pa, da imajo druge skupine drugačne sezname za glasovanje. Torej, predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 6 za, proti. Se upravičujem, prvotno besedilo. Se upravičujem, pravi predsedujoči. Zelo dobro je, da vas imamo tukaj. To je previdnost AFKA. Predlog spremembe 6. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog svojim besedam za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prvotno besedilo vodno zjava 11 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe se pravičujem, pravi predsedujoči. Prvotno besedilo vodne izjave 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sem imel 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem imel 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem imel 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem imel 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem imel 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, prvotno besedilo, odnadeva 24 za, proti, vzdržani, sprejeto, odnadeva 25 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog sprejeto 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prvotno besedilo ali naj 27 do 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 19 za, proti, vzdržani, preverjamo. Predlog spremembe 19 glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smembe 20 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Predlog smembe 20. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 21. Za. Proti. Vzdržani. To tudi preverjamo. Vedno bolj pisano je. Glasujemo. 21. Ste si glasovali? konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa imko, prvi odstavek, lahko svežnjo. Torej, prvi odstavek za, proti, preverjamo. prvi odstavek in ko glasujemo, ste si glasovali, konec glasovanja, sprejeto. In ko drugi odstavek za, aha, sedaj pa lahko svežnjo, od drugega do devetnajstega odstavka svežnjo gre, lahko. torej vse razen 12. Sedaj imamo imko 2, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19 za. Dvignite roke. Vse sem, vse sem izpustil 12. Profesor Luke. Napaka je bila 15, mora biti izuzet. Tako sem si mislil, vi pa ste dejali 12. Prav, torej, glasujemo. 2, 7, 8, 9, 10, 12 za, dvignite roko, proti, vzdržani sprejeto. In ko 15 za, proti, vzdržani sprejeto. In potem spet osvežno 18 in 19. Poročevalec da, hvala. Kdo je za, dvignite roko. Proti, vzdržani sprejeto. Tako, sedaj pa glasujemo o poročilo v celoti poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 51 za, 2 proti, 4 vzdržani, čestitke poročevalcu in veliko poročavcem v senci. To je bilo edino glasovanje. Glasovanje o EIB smo preložili tako, da smo končali z glasovanjem dvominutni odmor. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, lahko nadaljujemo z dnevnim redom. Gre za točke 13, 14 in 15. Te lahko obravnavamo skupaj. Gre za razrešnice, za tri organe za nadzor trga. Tako da bom predal besedo kolegu Ferberju. Oziroma, kar sam sebi. Tako da vas prosim, da nadaljujemo z razpravo. Upam, da ne bom zmotil vaših eh, pomenkov. Eliza? Dobro, hvala. Glede razrešnic eh, za vse tri agencije. Gre za razrešnice, ki jih podamo v navezavi na poročila računskega sodišča. Meni je pripadla ta čas, da pripravim poročila. Prejeli smo več predlogov sprememb strani kolegov za EBO, ESMO in EIOPA. Šlo je vedno za približno 25 ali 26 predlogov sprememb tu gre za tematsko področje, na katerega sem se že dotaknil v svojem splošnem poročilu. Gre za pripombe glede uloge in funkcije teh organov, potem glede načina delovanja ter eh, glede zagotavljanja sredstev za te organe. Šlo je tudi za vprašanje finančnega modela za financiranje teh organov. Poleg tega v razrešnici za Evropski bančni organ najdemo tudi sklic na posebno poročilo številka 5 iz preteklega leta Evropskega računskega sodišča glede Evropskega nadzora nad bančnim sistemom v okviru skupne nadzorne ureditve na enotnem trgu. Če si pogledam predloge sprememb, vidimo, da prihaja do veliko enakih pripomb eh, strani vseh eh, poslanskih skupin. Kolege pa prosim, da osebne razprave vodijo izven te dvorane. Mislim, da predlagani predlogi sprememb eh, so upadajo tudi prek političnih skupin, tako da mislim, da bomo lahko pred glasovanjem prišli do dobrih rešitev gre za urogo organov za nadzor, ki jim je treba pripisati pomembno vlogo. Trenutno menim, da bi lahko te predloge sprememb um, prelili v skupno besedilo. Po eni strani je treba seveda zagotoviti ustrezno finančno podporo, to pa ne sme biti bjankomenica za to, da bi poljubno lahko dodelili naloge tem organom in da bi za nje lahko zahtevale dodatne, dodatna finančna sredstva. To ne more biti neskončen krug in mislim, da bo treba tu najti ustrezen kompromis. Več predlogov smo, sli, smo slišali tudi glede sistema financiranja treh eh, evropskih nadzornih organov in mislim, da je tu treba omeniti tudi vlogo komisije oziroma razmisliti o spremembi mešane scheme financiranja, bodi si, da bi lahko predvideli 100 odstotno financiranje prek evropskega proračuna, prek neodvisne proračunske vrstice ali pa prek prispevkov, ki jih plačujejo udeleženci na trgu. Mislim, da je treba nasloviti to vprašanje in vsekakor bi bilo smiselno najti kompromis tudi na tej točki. Glede na številne presečne točke se mi zdi, da bi lahko tudi prek eh, različnih eh, političnih skupin našli skupne predloge. Sodeloval sem tudi s poročevalci v Senci in tako smo skupaj izoblikovali nekatere kompromisne predloge, o katerim bomo še razpravljali. Govora je v predlogi sprememb tudi o močnejšim vpliv evropskih nadzornih organov. Sam dokaj kritično gledam na to vlogo, ker mislim, da zakonodaja ne mora biti sprejeta samo oziroma na pobudo nadzornih organov, temveč tistih, temveč strani tistih institucij, ki so pristojne za to, torej prek Evropske komisije, sveta in parlamenta. Uh, V pravilih je treba torej nakazati, da ko gre za evropske nadzorne organe za vprašanja in odgovore in podobne pobude, da predstavljajo akterje, ki so dokaj dejavni. Dobro pa bi bilo na tem področju sprejeti določeno, določen pravilnik, tako da ne bi prešle svojega mandata. Mislim, da so to torej glavne usmeritve teh predlogov sprememb. Tako da najlepša hvala kolegom in kolegicam za to veliko število predlogov sprememb. Upam, da bomo lahko našli dober kompromis. V naslednjem koraku bomo poskušali zagotoviti, da to, kar predlagamo, sprejme tudi odbor za nadzor proračuna, kajti ta je pristojen za obravnavo vseh eh, agencij Evropske unije oziroma za obravnavo njihovih proračunov. Sedaj pa bom dal najprej besedo poročevalcem v senci in drugim kolegom in kolegicam, ki želijo spregovoriti. Za socialiste in demokrate ima najprej besedo Ule Ludvigson. Prosim. Tak för ordet. Jag vill börja med att tacka rapportören för ett utmärkt... Najlepša hvala predsedujoči, zahvaljujem se za izvrstno sodelovanje. at alle. Jasno je, da poročilo računskega sodišča kaže, da so računovodski skazi teh treh agencij korektni in pravilni. In zato lahko podelimo razrešnico. Glede na to besedilo in druge predloge sprememb v zvezi z mandatom teh agencij, pa bi morali vseeno v besedilu najti primerno ravnovesje. Po eni strani je pomembno, da agencije ne delujejo izven svojih mandatov in pomembno je poudariti, da morajo polno uresničevati svoje pristojnosti in da morajo zato imeti na voljo potrebna sredstva. Posebno poročilo sodišča kaže, da te agencije nimajo na voljo dovolj sredstev za izvajanje svojega mandata in to je zelo pomembna zadeva v zvezi z vsemi tremi agencijami ki imajo na voljo premalo finančnih sredstev. Zato je pomembno, da še zlasti, da jim zagotovimo izvajanje svojih pristojnosti, še zlasti, kar zadeva potrošnike. Zagotoviti moramo, da bodo lahko aktivnejše na tem področju, na področju zaščite potrošnikov. Nadaljevati moramo s konstruktivnim procesom ob delu s temi agencijami in zato upam, da bomo pri tem poročilu dosegli kompromis in se zahvaljujem vsem za sodelovanje. Hvala lepa. Sedaj pa za EKR, gospod Luke. Najlepša hvala predsedajoči in tudi poročevalec pri tem dosegu. Hvala za vaš trud. Moje pripombe bodo kratke. Na kratko glede mm, ureditve besedila, ki ste jo naslovili že uvodoma, naj povem najprej svoje pripombe glede evropskih nadzornih organov mi menimo, da bi pri teh splošnih pripombah morali izpostaviti, da so bili ti organi vzpostavljeni zato, da bi usklajevali delo nacionalnih nadzornih organov, tako da bi poudarili načelo subsidijarnosti, tako da bi formulacijo v kompromisnem predlogu A, kot jo predlagate, še nekoliko prilagodili tako, da bi šli mogoče korak stran od bistvene funkcije do funkcije namenjene doseganju ciljev nadzornih organov. To želimo obesediti na tak način zaradi tega, ker v drugem delu besedila govorite o prednostih nalogah in o finančnih sredstvih. In eh, tudi mi si želimo, da bi sredstvi upravljali gospodarno tako da bi najprej želeli izkoristiti sredstva, ki so na voljo na nacionalni ravni. Tako da želimo, da se to načelo spoštuje. Prav tako se nam zdi pomembno, da v poročilu spodbujate k temu, da bi se morale naloge organi osredotočiti na naloge v njihovem mandatu in jih ne širiti. Skeptični smo do tistih formulacij, ki se nanašajo na prvo fazo evropskih nadzornih organov. Gre za prvo stopnjo financiranja, ki prejudicira v nadaljem konaku prilagoditev finančnih sredstev, tako da tega ne bi zagovarjali. Želimo si, da bi bili tu nekoliko bolj zadržani v sami formulaciji. Lahko bi prvi del strank, stavka v kompromisnem predlogu E črtali. Potem scheme financiranja, ki ste jih omenili v tretjem delu besedila. Pomembno se nam zdi, da to poročilo omenjamo. Je pa treba podariti, da tu ne bi smelo priti do financiranja prek neodvisne proračunske vrstice, temveč da naj bi stroške dejansko prenesli na tiste udeležence na trgu, ki imajo koristi od to vrstnega nadzora, torej ki so predmet to vrstnega nadzora. Zaradi tega smo proti temu, da bi razmislili o financiranju prek eh, sredstev iz proračuna. Ta formulacija v kompromisnem predlogu C ali ali oziroma govornik se popravlja v kompromisnem predlogu D ne bi smela biti podprta, tako da bi se mi zauzeli za financiranje strani subjektov, ki se jih nadzira. Kar se tiče mm, vaših nadaljnih pripomb, poročevalec se z vami strinjam. Mislim, da morajo biti naše formulacije zelo previdne, ker eh, si ne bi smeli prizadevati, da prek nadzornih organov kakorkoli vplivamo na zakonodajni postopek. Hvala. Hvala, sedaj pa Nils Torvar za liberalce. Najlepša hvala, predsedujoči. V preteklosti sem že obsežno spregovoril o tem področju, tako da vas ne želim dolgočasiti in se bom poskusil v nemščini, morda bo tako bolj napeto. Veliko se ni spremenilo tako da sem sam podal predlog eh, spremembe oziroma več predlogov sprememb, ki so dokaj liberalni in zato mislim, da bomo lahko našli kompromise in tako dosegli napredek. Da pa ne bi preobremenil tolmačev, pa mislim, da bo bolje, da prenehem s to vajo v nemškem jeziku. Tako da kolega Luke mislim, da, je, da me je razumel in to je že kar dobro. Hvala. Kot nekdo, ki prihaja z juga Nemčije, sem vas seveda razumel, tako da hvala. Ja, gospoda Torvalsa sem sam eh, spodbujam, tako da mora nadaljevati svojo, svojo nemščino. Ja, ja, ampak to še ne pomeni, da ste ga razumeli dobro. Kakorkoli že, sam sem vas res dobro razumel. Najlepša hvala. Za guje, gospa Makarti. Um, Oziroma gospod Makarti. Hvala poročevalcu za te razrešnice sama poročila, ki ste jih predstavili, vsebujejo številne pol pozitivne elemente. Za našo politično skupino gre za pomembna vprašanja glede bančne unije. Gre za dejanske organe in za razpravo o tem, kako ti delujejo. To razpravo potrebujemo bolj kot eh, razpravo v celotnem okviru, kajti po našem mnenju to ni v interesu naših državljanov. Ne dotikamo se vprašanj povezanih z potrebo, s potrebami realnih gospodarstv. Prav tako ne zagotavljamo največje stopne demokratičnega doprinosa, tako da na ta poročila gledamo v, v kontekstu ločenih, samostojnih vprašanj. Mislim pa, da je treba spregovoriti tudi o realnem demokratičnem deficitu. Po našem mnenju celotno načelo subsidijarnosti zamajamo prek to vrstnih organov. Naši državljani prav tako ne sodelujejo pri teh organih. Hvala. Hvala sedaj pa za zelene, gospod Gigold. Ja, zunächst mal sind wir mit Najprej naj povem, da se s predloženimi poročili kot eh, s predlogi sprememb mm, nasplošno strinjamo, gremo v isto smer in to pozdravljam. Na tej točki bi dodal še, da mi kot parlament imamo tudi mandat za zaščito potrošnikov, ko gre za omenjene tri agencije. Tako da moramo biti previdni, da nas ne bodo kritizirali pri izvajanju tega našega mandata. To velja tudi za pravico do podajanja smernic. Smernice so zapisane v uredbi, ki vzpostavlja agencije. Sploh, ko gre za EU, pa se zastavlja smiselnost um, kritiziranja tega, da pač ni prišlo do sprejetja Omnibusa 2 in da s tem ni bil vzpostavljen ustrezni pravni okvir za agencije. Do tega je prišlo zaradi tega, ker se svet ni mogel zediniti. Tako da te agencije več let niso prejele dodatnih eh, nalog prek eh, sprejete zakonodaje. Tako da če bi eh, bilo poročilo bolj usklajeno z um, tem, kar je bilo predvideno, potem bi tudi podoba Hamburga dan današnji bila nekoliko spremenjena zaradi vzpostavitve teh agencij. Tako da je treba razmisliti o tem, kaj je treba storiti za večjo harmonizacijo. To pa ne pomeni, da bomo opustili tiste najbolj bistvene naloge, ki so nam bile dodeljene in da ne bomo prešli, razširili njihovih mandatov. Treba je zagotoviti možnost možnost eh, sodelovanja in usklajevanja z njimi, tako da je treba razmisliti, v kolikšni meri lahko agencije prispevajo k uskladiti. Če nam kaj ni všeč, je treba o tem tudi spregovoriti. Danes dopoledan smo to že storili. Danes dopoledan smo videli, da imamo občutek, da prek tiska v, drob, tiska v drobnem poskušamo upravljati strukturno politiko temu mora parlament nasprotovati. Tako da moramo biti previdni, da nas ne bodo staljali na napačno pot. Mm. Tako da smo zadovoljni, da kompromisni predlogi zaobjemajo naprimer naše kompromisne predloge 17 pri EBI, 18 pri ESMI in 19 pri EIOPI. Tako da Menimo, da bi morali biti proaktivni tudi, ko gre za zaščito pravic um, državljanov. Ampak nasplošno rečeno, ko gre za tista večja vprašanja za financiranje, tu je poročilo na mestu. Potem glede pripomb tistih, ki pravijo, da bi lahko vzhajali z manj eh, sredstev. V tem naj odvrnem, da kdor je obiskal agencije, ve, da te delujejo z minimalnim naborom sredstev, da morajo delati na področju številnih direktiv in se ukvarjati s številnimi izvedbenimi pravili. Zanimivo bi bilo torej izvedeti, kako naj izhajajo z manj sredstvi. Mislim, da je to popolnoma nerealno. Agencije imajo mm, v dokaj velike zakonodajne pristojnosti na sekundarni ravni. Sedaj pa pravimo, da jim ne bi dali več sredstev zaradi tega, ker um, ESMA naprimer ne bi mogla izvajati dodatnih nalog. Agencije pa so obvezane izvajati določene stvari in tega ne bodo mogle storiti zaradi tega, ker tega objektivno tudi ne morejo izvesti. Parlament mora torej tudi jasno zapisati, kdo je odgovoren za to upravljanje poročilih je parlament vedno poskušal zagotoviti več sredstev. Torej, iz manj denarja bodo te agencije lahko izvajale samo še manj nalog, ne več. To velja za ESMO in do določene mere tudi za EBO. Pri EJOPI pa se bo delo šele začelo. Kolegom, Hvala. Sedaj pa dajmo besedo še drugim kolegom in kolegicam, ki bi radi spregovorili. Eliza, prosim. Um, <laughs> Eh, eu, eu queria apenas sublinhar. Jaz sem želela samo povdariti nekaj vidikov, ki so jih že omenili kolegi, ki so spregovorili pred menoj, še zlasti gospod Ludvigsen in zdaj tudi Sven Gigold. Namreč v zvezi s temi agencijami, ni pod vprašajem sam začetni proračun, ki je bil določen že pred precej leti in to, da se je izkazal za nezadostnega na podlagi različnih analiz, ki so bile opravljene, ampak se moramo zavedati, da govorimo o agencijah, ki so bile ustanovljene pred kratkim, ki se komaj vzpostavljajo in hkrati so to organi, ki skušajo dati zelo visoko kakovostne tehnične odgovore našim institucijam eh, in se ukvarjajo s tem, kar smo mi počeli v prejšnjem sklicu, v prejšnjih mandatih. Tudi prejšnji predsednik odbora za ekon je skušal izračunati, koliko trialogov smo opravili in koliko dokumentov je bilo objavljenih, več kot 60. Torej, vse te informacije imamo na voljo, ampak te agencije, ki so še zelo mlade in ki so bile vzpostavljene tudi za voljo eh, dela in zauzemanja našega parlamenta, imajo izredno visoke pristojnosti in odgovornosti in se morajo ukvarjati z vrzelmi, ki so ostale odprte v zakonodaji že iz prejšnjih obdobij. In zato je logično, da ta proračun, Eh, in ta sredstva, ki so bila določena, ne morejo funkcionirati in da ima to nek negativen učinek, kar pa ne pomeni, da moramo diskreditirati vse, kar smo že naredili. Eh, tudi s krčenjem sredstev, ki so bila na voljo. To je prva točka. In drugič, želim se dotakniti ciljev naše ga sklica in um, zakonodaje, ki se sprijema. V bistvu moramo zagotavljati, da bo ta zakonodaja usklajena z notrnjim trgom in če želimo na tem notrnjem trgu uh, e, sprijemati horizontalno zakonodajo, ki bo pokrivala celoto notrnji trg, moramo dati tudi tem agencijam na voljo sredstva, zato da bodo lahko izpolnile posebne pogoje, ki so nujno potrebni za uresničevanje njihovih nalog predlog. Kar pa zadeva same prihodke, je jasno, da vsi vemo, da obstajajo tukaj omejitve za izvajanje nadzora in regulacijo teh agencij v povezavi s njihovim financiranjem. In uh, seveda nisem proti temu, da bi jim namenili dodatna proračunska sredstva, vendar pa se moramo pri tem zavedati omejitev, ki jih imamo in ki lahko izhajajo iz intervencij na prihodke in sredstva, uh, ki jih pa je treba po drugi strani tudi dati na voljo tem agencijam. Tako da v bistvu ne moremo reči nič specifičnega, nič dodatnega glede na to, kar smo že slišali, ampak hotela sem poudariti to, da se moramo tukaj vendarle zaščititi in hkrati podpirati te agencije pri njihovem delu, za katere smo se v parlamentu zelo zauzemali in zato jim moramo zagotoviti, da bodo lahko delali v pogojih, v katerih bodo lahko prišle do rezultatov, zaradi katerih so bile ustanovljene. Keine weiteren Wortmeldungen vorliegen. Ni videti, da bi še kdo želel spregovoriti. Tudi agencije niso zastopane, tako da nikomor ne moremo um, dati besede, tako da bom sedaj spregovoril kot poročevalec. Najprej najlepša hvala za prispevke. Rad bi vas še enkrat opozoril, da gre tu za postopek podelitve razrešnice. Ne gre za to, da bi na novo oblikovali pravno podlago za te tri agencije. Ne gre tudi za novo predelitev podlage za financiranje. Tako da na dolgi rok je seveda smiselno izpostaviti morebitne težave, zato da bi lahko na koncu našli rešitev. Ampak tega ne moremo razrešiti v tem postopku. V tem postopku lahko samo izpostavimo težave. Tako da mm, smo v nekoliko nevošljivi situaciji, kajti ustanovne uredbe namreč navajajo, da ta naloga pritiče samim agencijam oziroma komisija je tista, ki razmišlja o primernem načinu financiranja v navezavi na agencije. Tako da je to zanimiv pristop, o katerem je treba spregovoriti. In um, do sprememb lahko pride samo prek spremembe ustanovnih ured teh treh agencij, ne v postopku podelitve razrešnice. Tako da slišali smo, da prihaja do nekaterih odstopanj med mnenji, tako da lahko najdemo kompromise samo pred demokratičnega postopka. Kar se tiče um, priporočil, sem bil samo nekaj ur v Evropi in uh, ni se mogel občudovati mm, torej, razgleda nad Hamburgom, kot je dejal kolega Gigold, zaradi tega, ker zgradba Evrope ni tako visoka. Potem pri, naj povem še, da Evropska centralna banka dejansko zviška zgleda na, e-, na Evropo, ker je njihova stavba višja. Bako, kot ste dejali, gre tu za, tudi za delegirane akte in za oblikovanje primernih tehničnih standardov. To so tudi naloge teh agencij. Tako da vprašanje glede tega, kako se oblikujejo to vrčna priporočila, je smiselno in uh, mislim, da bi se ga lahko dotaknili samo v kontekstu prave revizije. To vrstna vprašanja glede smernic morajo biti izpostavljene, sploh, če gre za to, da smernice zaobjemajo tudi tisto, kar naj bi pravzaprav uh, določila zakonodaja, ki jo šele sprejemamo. Tu ne gre samo za MID2, ki ste ga omenili. EOPA ne more torej sprejeti smernic eh, glede področji, ki jih pravzaprav trenutno želita urediti zakonodajalca. Zadeve so sicer morda nekoliko bolj abstraktne, kot sem jih pravkar orisal, ampak menim, da bi vseeno bilo dobro to izpostaviti. Naprimer, eh, lahko to stvarimo pred eh, vprašanj in odgovorov, ki jih najdemo na spletni strani ESME, e, ampak to še niso jasne smernice. Pri ESME e pa vseeno najdemo posredovanje navodil nacionalnim nadzornim organov, ki so na spletni strani ESME e predstavljene dokaj nedolžno, če tako rečem vseeno pa gre tu za pravno obvezujočo razlago, tako da se zastavljajo vprašanja glede tega, v kolikšnej meri ustanovne uredbe to sploh dovoljujejo. Seveda uredbe predvidevajo podajanje smernic. Z regulativnega vidika pa je treba razmisliti, kako obsežne so te smernice in kako daleč gredo. V primeru ESME e so zadeve sicer um, jasno zapisane, smo jim pa dali veliko nalog, naprimer izvajate CRD4, MFIDM2, MRI, potem izvajanje uredbe EMIR in vse to so naloge, ki morajo biti kos. To so področja, na katerih ESMA mora delovati in na katerih ima dovolj pravne podlage za, de za delovanje. Pri uredbi EMIR pa imamo še eno težavo. Treba je razpravljati o ne v okviru Evropske bančne unije in tudi z vidika nadzorne vloge Evropske centralne banke. EBA je torej nadzornik nacionalnih nadzornikov. Tako da se zastavlja vprašanje, kdo bo v prihodnosti narekoval enotna pravila ali EBA prek svojih uh, smernic ali ECB prek. Uh, realnega trgovanja oziroma poslovanja v sodelovanju s 120 nacionalnimi bankami, za katere je pristojna. Ali pa bo šlo za nadzor prek eh, nacionalnih nadzornih organov v evropskem območju. Po mojem mnenju se mi zdi, da bo prišlo do nezdravne konkurence med EBO in ECB tako boste oba organa tekmovala, kdo bo oblikoval boljše smernice. Treba je zagotoviti pravno podlago za delovanje. V okviru postopka za razrešnico lahko izpostavimo takšne težave, ki jih bo treba na neki točki pač razrešiti. Tako da sem želel kot poročevalec na kratko opisati še svoje stališče glede to važnih vprašanj. Kot rečeno, sem poslal svoje predloge, kompromisne predloge sprememb kolegom, predstavnikom političnih skupin in upam, da, bom lahko, da bomo lahko skupaj našli kompromise kot ekon moramo delovati združeno, na to pa je treba zadevo predložiti še v odločanje na predenarno zasedanje. Tako potem podelimo razrešnico evropskim organom. Tako na koncu naj vas opozorim le še, da bo glasovanje v odboru potekalo 23. oziroma 24. februarja v odboru za nadzor proračuna pa 24. marca. Glede na roke, ki nam jih um, narekuje pogodba, pa bo poročilo odbora za nadzor proračuna sprejeto oziroma bo potekalo glasovanje na drugem plenarnem eh, zasedanju aprila. S tem smo končali s to točko na dnevnem redu in um, oziram se po dvorani, da bi ugotovil, ali je z nami gost, ki naj bi se nam pridružil pri tej točki. Gre za dialog o ureditvi finančnih trgov ZDA. Drugače pa bom prekinil zasedanje, dokler se nam ne pridružijo predstavniki komisije. So predvorano? Tako, Vzemimo si minuto za premor, tako da se nam pridružijo predstavniki komisije. Thank you very much indeed. We... Hvala lepa. Tako torej naslednja točka na našem dnevnem redu. Olivier Garson, poročilo komisije, namestnik generalnega direktorja Evropske komisije. Gre za debriefing za člane ekona o zadnji ureditvi finančnih trgov med EU in ZDA. Ta zadnji dialog smo imeli v Washingtonu 12. januarja letos. Prav tako bo šlo za izmenjavo mnen in o skupnih interesih med EU in ZDA pri nadaljni implementaciji standardov, tudi kar se tiče finančne zakonodaje. Po vprašanjih in odgovorih poslancev Ekona bomo imeli še postopek catch di ali pritegnite pozornost predsedojočega. Prosim, predstavnik komisije, beseda je vaša. I hope this is the good one. Thank you very much. Sorry, I'm just... Hvala lepa. Se pravi, čujem, da sem mora pozen. Zagubil sem se na hodnikih parlamenta. Hvala lepa, da ste nas povabili na ta dialog. Kar se tiče ureditev finančnih trgov med EU in ZDA. Zadnji dialog je bil pred nekaj tedni, 12. januarja 2015 v Washingtonu, prejšnji pa v Bruslju lani julija. Obe delegaciji sta objavili izjavo 15. januarja, če sem dobro poštjen, je to bilo dano na voljo parlamentu. Sestanek je bil konstruktiven, pozitivnem ozračju. Jasno pa je dominirala razprava o režimu ekvivalenta za izvedene finančne instrumente. To se, tu se lepo teče, vendar pa na to se bom vrnil še nekoliko kasneje. Pred, namo, pred nami imamo, smo imeli številčno delegacijo vseh agencij ZDA vse agencije so bile navzoče. In seveda tudi kolegi iz finančnega ministrstva. Naj vam podam kratko poročilo, potem pa bom seveda z veseljem odgovoril na vprašanja, še v podrobnosti, če bo potrebno. Najpomembnejši del razprav je bil o režimu ekvivalence za izvedene finančne instrumente. Kot veste, razpravljamo v ZDA že približno leto in pol o tem. Razprave so nekoliko zastale pod predsedstvom Genslerja. Potem je bilo umestno obdobje, kjer smo spet napredovali in nedavne razprave z novim predsednikom Tim Mesetom pa smo imeli konec julija. Mislim, da smo blizu tega, da bi dosegli to, da bi lahko razglasili ekvivalentnost. Spet bomo, če v naslednji teden v ZDA imeli bomo končne razprave, pogovore. Zdaj, da predlagam eh, racionalizacijo glede registracije. Nismo mogli kar narediti izjeme za vse nas v ZDA, tudi kar se tiče akta Frank Dot, to ni šlo. Gre pa za zelo visoko skladitev glede večine tega in sedaj se pogovarjamo o podrobnostih. prav tako se pogovarjamo o določenih podrobnostih. Če bi ZDA imela vprašanja, bi naj to namenili nadzornikom, ne pa neposredno odrežencem na trgu. Tukaj smo, razprave potekajo dobro in smo precej blizu dosege dogovora. Ko se bomo dogovorili glede parametrov, kar se tiče zakonodajnih razlik, potem bo ESMA morala prevzeti glavno vlogo za začetne razgovore za dialog med nadzorniki, kajti menimo, da je pomembno, da je ključno načelo tega sodelovanja tako, da bodo odločitve ekvivalentnosti omenjene. To je bilo to, razprave še teče, imel sem še nekaj tehničnih sestankov. Dan po sestanku z njimi in verjetno bomo imeli sestanek tudi še naslednji teden. Saj smo sedaj dobili nov prispevek ameriške strani, ki predvsej opogumna, pa potrebujemo še nadaljne razprave. Kar se tiče pomembnosti vsebine razprav, je druga najpomembnejša točka bila o primerjalnih kriterijih. Naša stran EU je razložila, kje smo v zakonodajnem postopku, so zakonodajalcema, kateri so razlogi, da je komisija predlagala osnutek zakonodaje o teh primerjalnih kriterijih. In seveda potem tudi vprašanje, kaj namerava storiti, storiti, kaj namerava storiti ZDA, kar se tiče načel Josko. Tukaj odgovor še ni jasen, tako da nadaljujemo razprave in skušamo izvedeti, ali ZDA nameravajo sprejeti zakonodajo za to, da bi ne šlo samo za samo ureditev sektorja, kot je bilo v praksi do sedaj. Tretjič, izvajanje vokal pravila. Tukaj smo dobili debriefing strani ZDA in mi smo potem zajemno spregovorili tudi o tem, kje so razprave tako v svetu kot v parlamentu, kar se tiče strukture bank. ZDA upajo, da bodo pripravljene do julija letos, kar se izvedbe tiče. In FED skuša zajeti še ekstrateritorijalne določbe pravila, tako da bi te določbe in obseg teh zmanjšali na minimalno raven. Kar se listnine natiče, smo razložili, zakaj mislimo, da je potrebno imeti visoko kakovostno listninjenje in trge za to v Evropi, zato da bi tako povečali dostop gospodarstva do tega, še prav posebno tam, kjer je bančni sektor bil bolj obremenjen. Opisali smo povezavo, da skušamo torej zagnati rast v Evropi in iščemo podporo ZDA in mednarodnih forumov za to, da bi to dosegli. Moram reči, da je finančno ministrstvo in federalna banka to nekoliko, da sta to predvsej različno sprejeli. Banka je oklevala. Glede pobud na mednarodni ravni, kaj ti v ZDA ne vidijo težav in zato si ne želijo kakšnega mednarodnega okvira za listninjenje, če bi potem oni bili tisti, ki bi morali potrditi in označiti visokokakostne produkte na področju listninjenja. Torej so defenzivni. Naš odtis je bil, da je finančno ministrstvo bilo bolj naklonjeno temu, da je bolj razumelo, da bi to lahko zagnalo rast v Evropi. Z makroekonomskega stališča bi tako seveda povečali potencial rasti v Evropi in to je nekaj, kar bi naj zanimalo tudi ZDA. Napredek smo dosegli na področju zavarovalništva zaveza obstaja na obeh straneh, ko bi naj sprejeli krovni dogovor o pozavarovanju na strani EU. Potrebujemo pogajalski mandat sveta. ZDA tega ne potrebuje formalnega mandata. Morajo pa ustrezno obvestiti zakonoda javca in poštevati akt od Frank. Strinjali smo se, da bi lahko začeli s pogajanji verjetno nekje maja letos. Prav tako smo dosegli napredek glede revizije, sodelovanje med komisijo in PCAOB je zelo dobro in se še izboljšuje. PCAOB je sprejel skupno izjavo, kjer smo zapisali, da se zavezujemo, da bi z ustreznim tempom izgradili sodelovanje med EU in ZDA, nadgradili to na področju revizije in to bi temeljilo na vzajemnem zaupanju, kar bi pomenilo, da če bi to dosegli, bi to še pospešilo čezatlantsko sodelovanje. Naj omenim še to. minutna razlaga je bila strani ZDA, kako zadovoljni so, da izpolnjujejo v velike meri pazovski okvir in kaj namerava storiti stran, naša stran, da bi popravila. svojo ceno na področju tega, da je, vsem, da je razlika v zakonodaji pri tem v ravnanju s CVAI. To se sedaj pregleduje v Bazlu in ko bo ta pregled končan, je precej verjetno, da bo EU rezultate tega vključila, tega procesa vključila v zakonodajo in te razlike ne bo več. Naša zakonodajca pa to se za ostanek odločila, da bi morala sprejeti zahteve bazna in to bosta storila kot so zakonodajca tako kot bo to storil tudi ameriški kongres, če bi moral nadaljevati s tem. In končno, pogovarjali smo se tudi o reševanju nebančnih institucij, to je vsako na dnevnem redu komisije in tudi v mednarodnih forumih. S tem se ukvarja tudi zdravniko FSB nakazali smo pripravljenost komisije, da bi vsaj pripravili formalni predlog za TCP-je še letos, kar se da hitro. Pustili pa smo odprto, ker se o tem še razpravlja v komisiji in kolegi še ni sprejel smernic, ali bodo predlogi za reševanje nebančnih finančnih institucij podani v istem času ali pa kasneje in v kakšni obliki. In potem smo se pogovarjali tudi še o Tilaku. ZDA so nas obvestile, da nameravajo začeti izvajati Tilak, verjetno na ekvivalenten način, tudi ko bo napredoval QAS, in potem smo se pogovarjali o namenih Evropske unije, kar se nas tiče. Smo v drugačnih razmerah kot ZDA, kajti EU ima MREL za razliko od ZDA in menimo, da to zadošta namenom. In kot rezultat QAS bi želeli, da bi TILAK bil nekoliko spremenjen zato, da bi bil bolj združljiv z zemrelom, ne manj rigorozen, ampak bolj združljiv, tako da ne bodo vse banke predmet dvojnih standardov, ko bi morali potem spomenuti oboje. Zato bomo verjetno počakali na končno kalibracijo FSB za post QAS, potem pa bomo razmišljali o tem, da bi predlagali parlamentu predlog spremembe, zato da bi lahko izvajali tilak. In s tem smo zaključili z razpravami. To so vse točke. Če imate kakšno vprašanje, bom z veseljem odgovoril. Hvala lepa. Sedaj pa kolegi, najprej gospod Lamasur. Oui, merci, monsieur le président. Euh, merci. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala, gospod direktor, dragi prijatelj, za to natančno poročilo. Moje vprašanje pa je bolj splošne narave. Komisija in še zlasti v svoji prejšnji sestavi s komisarjem Mišelom Brnjejem, ki je v njej igral ključno vlogo, je pripravila nek uh, načrt oziroma neko tabelo, v kateri je predstavila vsa besedila, v zvezi s katerimi je komisija podala pobudo ter tudi napisala, v kakšni fazi je postopek sprejemanja teh uh, besedil uh, in njihova obravnava znotraj G20 po krizi Lehman Brothers uh, v ameriškem kontekstu je bilo bistveno besedilo uh, zakon Lublong, ki ga je bilo zelo težko razumeti na naši strani Atlantika, razen seveda v strokovnih službah komisije. In sprašujem se, ali smo nekaj let kasneje zmožni uh, bolj ali manj jasno razumeti, kaj se je zgodilo v ZDA po sprejetju zakona Dot Frank. Rečeno je namreč bilo, da bo vse odvisno od pogojev za uresničevanje tega besedila ter od tega, kako bo nadzorni organ razlagal to zakonsko besedilo. In zanima me, ali si zdaj lahko predstavljamo, kakšen je položaj v Združenih državah Amerike v zakonskem smislu, ali so opravili svojo domačo nalogo, ki so si jo zadali sami v celoti, torej to domačo nalogo, ki jo je priporočil G20 in ali v naših zakonodajnih predlogih oziroma besedilih, ki smo jih sprejeli, glede na to, kaj se dogaja na drugi strani, vidimo kaj več e, konvergentnosti oziroma kaj več stičnih točk oziroma kaj bistvenih razhajanj. Zdaj pa Ferreira. Hvala. Tudi jaz bi se želela zahvaliti komisiji za to predstavitev, saj se mi zdi izredno pomembna. In hkrati bi želela prositi generalnega direktorja Gasensa za nekaj več informacij o tem, kako so ta dvostranska pogajanja, ki so bila končana in ki jasno kažejo to, k čemur se skušamo približati in hkrati tudi razlike, ki še obstajajo na finančnih trgih na obeh straneh Atlantika. E, ali lahko pojasnite, na kakšen način znotraj komisije vse to obravnavate v kontekstu TTIP-ja? Torej, v tem trenutku, kako ta dvostranska pogajanja, ki so tako zapletena in tako podrobna, eh, lahko vključujete v ta bolj globalni kontekst, ki ga še pripravljate in v zvezi s katerim komisija pripravlja svoja stališča tudi na številnih drugih področjih, na področju energije, razvoja, kmetijstva in tako naprej. In ko komisija sodeluje na srečanjih z nasprotno stranjo, kako pripravlja oziroma kakšen mandat ima glede manevrskega prostora, glede možnih pozicij, rdeče črte, rumene črte in kako povezuje to delo, ki ga zdaj opravlja uh, v zvezi s TTIP-jem z delom znotraj teh dogovorov, o katerem tukaj govorimo. Torej, v kontekstu Evrope me zanima, ali bomo prišli do zaključkov, da bo treba celotni sektor zaščititi v okviru drugih pogajanj ter eh, to ohraniti tudi kot um, neko drugo karto v rokah za pogajanja na drugih področjih. Govorim tako um, zelo nasplošno o tem, ampak želela bi, če nam kaj več lahko že zdaj o tem poveste. Eh, zdaj pa gospod Van Nifelhuizen. Uh, Hvala lepa, predsedoči. Tudi sama bi se rada zahvalila predstavniku komisije. Vprašanje, kar se primerjalnih kriterijev tiče. Presenečena sem bila, ko ste dejali, da obstajajo težave, kar se tiče razprave o ekvivalentnosti s tretjimi državami. Ali so tam nameni ali ne za sprejetje zakonodaje v ZDA. Govori niso bili jasni. Kot prčoka na to temo sem bila v neposrednih stikih s veliko organizacijami, ki ste jih omenili in jasno so povedali, da nimajo nikakršnega namena predlagati zakonodaje, ekvivalentne naši zakonodaje. Lahko poveste več o teh razpravah na to temo. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod van Nivelhuizen, še kdo? Prosim. Gospode Bake. Hvala lepa komisiji, da ste tukaj. Tudi mi se razpravljamo, razpravljamo sedaj o varnosti finančnih transakcij in to seveda ima tudi vpliv na te razprave. Ste se o tem tudi pogovarjali, uradno ali neuradno, ZDA, kaj on meni o tem, FSB še vedno išče standarde za nekatera pomembna vprašanja. Ali bo to razprava, ki se bo odvijala v ZDA po razpravi EU, ali pa se o tem že razpravlja in bi morda lahko se skupaj standardizirali med obema pravosodnima sistemoma. Hvala lepa, gospod Langen. Čisto na kratko. Žal nisem bil tukaj na začetku. Čisto kratko vprašanje na to, kot navzava na to, kar je dala kolegica Hanniverhausen. Kako kaže s priraganjem, kar se tiče emirja? Tukaj smo imeli še kar nekaj prtih vprašanj. Posebno, prav posebno bi me zanimalo, ali bi v drugem delu mandata Obame lahko računali s premenjenimi, lahko računali zaključkom, glede na to, da je kongres spremenjen. Hvala lepa. Potem pa še sam. Vprašanje. Glede vključitve finančnih storitev v TTIP. Ali je namestnik generalnega direktora pripravljen komentirati, če bi to bilo mogoče? in če ne, upamo, da se to ne bo zgodilo, pa me zanima, ali je FMRD druga najboljša možnost. Prosim, besede spet vaše predstavne komisije. Hvala lepa, predsedujoči. Monsieur um, le Massou, Najprej ne odgovorim gospodu Lamasurju. Jasno je, da smo že od samega začetka zauzeli različen pristop kot američani. Američani so si izbrali, da bodo vzpostavili nek okvir, znotraj katerega bodo imeli neko globalno sliko in potem ga bodo postopoma polnili. Mi pa smo se odločili, da bomo postopali od besedila do besedila, ker je to bolj v skladu s našo pravno tradicijo. Tako da je bilo zelo dolgo časa težko videti, kam smo sploh prišli s temi različnimi pristopi. Zadeva je precej zapletena. Dejansko je to zapleteno pa ne samo na ameriški strani, namreč tudi mi imamo več sto sprejetih uh, delegiranih in izvedbenih aktov, uh, in za nekatere velja, da dokler niso sprijeti, v bistvu zakonodaje še ne moremo uporabljati. Tako da v bistvu imamo sicer na nižji ravni podoben problem kot američani. In um, pri tem ehm, moramo upozoriti na naravo naše institucio našega institucionalnega ustroja, uh, znotraj katerega moramo imeti precej visoko raven zakonodaje na ravni ena ali dva, medtem ko v Ameriki izvajajo tudi nadzor na federalni, na zvezdni ravni, eh, kjer se s tem ukvarjajo potem njihovi delegirani predstavniki. Tako da seveda je to za evropske organe nekoliko zapleteno. Mi imamo tudi zahteve za razlago predpisov, ki so morda nekoliko više eh, od ameriških. Eh, vsekakor pa gre pri tem za kolektivno delo. Zadeva je zelo eh, zapletena, kot sem rekel, dolgo časa pa so bili američani v prednosti napram nam, potem smo jih nekako dohiteli, tem se navezujem tudi na vprašanje gospoda Langna, ki je vprašal nekaj podobnega. Na področju bank pa velja isto, glede na to, da niso tu mogli začeti z zakonodajnim predlogom, so se začeli zadevo ukvarjati precej kasneje kot mi. Uh, še zlasti na področju CAD4 in eh, Tako so imeli kar nekaj zamude, še zlasti pri strukturi začetka izvajanja dogovora iz Bazla. Še zlasti glede tega, kako odbor, bazelski odbor predvideva uh, uresničevanje teh besedil, pri čemer so bile neke razlike na ameriški strani v primerjavi z Evropsko bančno unijo, tako da smo morali tukaj kar nekaj stvari prilagoditi. Zadnja točka pa stične točke oziroma razhajanja. To je morda najzanimivejša točka. Vidimo namreč, eh, da te ekvivalence znotraj emirja ne izhajajo iz razlik v sami zasnovi, saj vsi zasledujemo isti cilj. In do zdaj smo vse izvajali mm, iskreno in pošteno in eh, na relevanten način vseeno pa so naše logike drugače, naš pristop je drugačen na eni in drugi strani. Pri nas je res, da imamo zakonodajo, tam pa e, obstajata dve instituciji, e, ki uporabljata ta zakonska besedila. Tukaj imamo torej zelo težko določljiv manevrski prostor. E, to je tudi bolj ali manj nezaželjeno na notranjem trgu, na katerega so vključene nacionalne agencije in ravno tako na evropskem, kjer imamo evropsko agencijo. Vsekakor eh, obstajajo te razlike na ravni primarne in sekundarne zakonodaje, vendar pa eh, je tako ustrojen naš sistem. In zdaj v zvezi z RKD-om in podobnimi stvarmi lahko rečem še naslednje, da je seveda v našem interesu, da že vnaprej skušamo izboljšati naše medsebojno razumevanje, da informiramo besedilo predvsem v trenutku, ko mora parlament ta besedila obravnavati, ne da bi bil pri tem kdorkoli v karkoli prisiljen. Uh, vsekakor pa gradimo neko stališče in bolj kot bodo že v začetku naša stališča eh, si blizu, bomo lahko v nadaljevanju učinkovite sodelovali. V tem smislu je tudi vzpostavljena resolucija Eh, na bančnem področju, še zlasti kar zadeva CCP. Problematika je tukaj bolj sistemske narave, tako da bi bilo možno, da bi ameriške in evropske oblasti se morale združiti v nekem mehanizmu za reševanje problemov. Uh, in zato bi bilo treba vzpostaviti inštrument, ki bi bil čim bolj kompatibilen našim ameriškim kolegom. Smo seveda povedali, da nameravamo zelo zgodaj, še preden bomo imeli že zametke nove zakonodaje, pripravili analizo, zato da bomo lahko povedali da in ugotovili, katera je ta skupna logika in skupna diagnoza, na podlagi katere bomo lahko nadaljevali z delom na teh besedilih. Kar se teh primerjalnih kriterijev tiče, so to verjetno zapisali na lep način. Jaz pa to razumem tako kot vi, samo regulacija pravijo, deluje dobro, vendar pa mi se ne strinjamo, kaj ti nedavni dogodki kažejo, da to ni tako in da potrebujemo zakonodajni okvir in tudi javne intervencije pri tem. Kakorkoli že, naši ameriški partnerji niso jasno povedali, da imajo definitivno stališče glede tega, niso dejali, da ne bodo sprejeli zakonodaje, to je bilo jasno, bili so manj jasni, če smem tako reči. In izpostavili smo, da če ne bo zakonodaja v ZDA, potem ni podlage za proces ekvivalence. Kar potem seveda sproži vprašanje, ali bi naj izbrali drugo najboljšo možnost, kaj ti to je, ali bi lahko bilo v interesu evropske industrije, da bi se lahko zanašali na primerjalne kriterije, ki bi bili poenoteni v EU in ZDA. To bi se lahko zgodilo, vendar pa seveda nismo potem šli v podrobnosti. To ni namen teh enodnevnih sestankov. Kar se emirja tiče, sem potem se naslednji dan pogovarjal bolj podrobno o tem. Pri tem dialogu pa se o tem nismo pogovarjali. Doktor Langen je žal moral oditi. Mislim, da sem odgovoril na njegovo vprašanje že v vodni izjavi. Na kratko. Razprave ZDA so bile zelo zapletene. V preteklosti tudi boleče, ampak pa jasno je, da od septembra lani je predsednik Maseb dal nov zagon na ameriški strani in sedaj imamo pripravljenost na dosego vzajemno spremljivega dogovora. Predvsej poti smo že prehodili, kar se tiče premostitve praktičnih razlik pri registracijskem procesu. Zdaj smo že skoraj tik pred ciljem in seveda te podrobnosti pred dosego cilja so eh, zapletene, upamo, da bomo v naslednjih nekaj mesecih cilj dosegli. In bomo lahko sprejeli ločitev glede ekvivalentnosti, čeprav posebno, kar se tiče roka 15. maj. Sedaj pa vprašanje Elize Ferrere, ki je povezano z vašim vprašanjem predsednik, predsedujoči glede TTIP-a. EFMRD je dober forum za boljše informacije, za boljše razumevanje in za dosego soglasja, za debriefinge. Ni pa to forum za pogajanja, zato da bi reševali spore zato ni namenjen. Ko slišimo kakšne pomisleke, potem sledi ustrezno dvostransko srečanje z ameriškimi partnerji, vendar pa samo po sebi ni to namenjeno temu. V bistvu gre za mehak instrument, kjer s pogostimi, bolj poglobljenimi razpravami dosegamo, nezanemedljive rezultate. Vendar pa to ni instrument, ki bi sam po sebi lahko zagotovil zakonodajno konvergenco med EU in ZDA. Torej, v tem smislu je torej to drugače od tega, kar je bilo mišljeno v okviru te tipa, ali je to druga najboljša možnost, Po moje gre za stvar drugačne narave, je koristno, vendar pa kar se zakonodajne konvergence tiče, tukaj nismo nič dosegli, pač tudi pri drugih primerih, ko pač eh, smo vsak na svojih pregovih, potem končamo z razpravo in ne dosežemo dogovora. Stališče komisije je jasno gospa Ferrera, bom pa previden, kajti nimamo glavne odgovornosti za pogajanje s TTIP-om. Jasno je, da karkoli se že stori na področju finančnih storitev, mora biti premišljeno v globalnem okviru ravnovesja v pogajanjih. Stališče komisije zaenkrat pa je bilo, da bi bilo zaželeno, začeti z razpravami o poglavju o finančnih storitvah tudi v TTIP-u in menimo, da bi te razprave morale vključevati tako zakonodajno konvergenco kot dostop do trga. Za razliko od ameriških kolegov, mi ne mislimo, da bi lahko o dostopu do trga razpravljali brez konvergence na področju zakonodaje. Veliko razlogov je za to. Eden od razlogov je v zakonodaji, ki jo je sprejel parlament, ko imamo koncept ekvivalentnosti pri veliko zakonodajnih področjih in to pomeni, da je sekundarna raven jasno povezana z vprašanjem zakonodajne konvergence z dostopom do trga ne moremo zagotoviti ekvalentnosti tretji strani, ki ne izpolnjuje glavnih zahtev, ki se nam zdijo nujne za našo zakonodajo. Seveda, ne zahtevamo od starega sveta, da vse izvajajo in spremajo tako kot mi. Gre za cilj, ki je isti, vendar pa gre za konvergenco, kjer bi naj imeli enake standardne norme in bi potem lahko odobriš dostop tudi za tretje države. Toliko o TTIP-u, kar se tiče strategije kolegija. Še ne vem, torej kakšna bo nadaljna smernica za TTIP, vendar pa zaenkrat je strišče takšno, kot sem ga pojasnil. In potem še drugi del vprašanja, gospod Ferrere, in s tem bom zaključil, kako, praktični, kako praktično se odvijajo ta dvostranska srečanja in kako se to povezuje s TTIP-om. V bistvu ni povezave, odvijajo se tako kot vedno, takrat, ko imamo težavo zakonodajne konvergence z ameriškimi partnerji. To skušamo razrešiti v najboljšem interesu vseh odrežencev na trgu. To pomeni, da če imamo učinkovit niz pravil, ne smemo teh pravil podvojevati in skušamo spodbujati čezatlantski trg za finančne storitve v največji možni meri, skušamo zagotavljati vzajemno spoštovanje. Kadarkoli imamo težavo, kot se je to zgodilo pri izvedenih finančnih instrumentih, kot imamo to tudi pri primerjalnih kriterijih potencijalno, potem začnemo z neformalnimi pogovori, ko skušamo razrešiti to težavo in to je točno postopek, ki smo sledili pri izvedenih finančnih instrumentih. Mi tega ne povezujemo s te tipom, te razprave so potekale že prej. Tudi če ne bomo dosegli dogovora, bodo še naprej obstajale. Ko imamo težave z dvojnimi standardi, poskušamo to popraviti. Seveda, lahko tudi rečete, da bolje kot bo to delovalo, manj bo teti potreben. Vendar pa še vedno skušamo, koliko se le da, ta sistem narediti za koristen, da bi deloval. Hvala lepa. Much indeed, Mr. Gerson. So... Najlepša hvala gospod Gersens. To je bila torej točka 16 na dnevnem redu, točka 17 pa je razno. Točk pod razno ni, tako da prehajamo na točko 18 naslednje seje. Naslednja seja bo potekala v ponedeljek 23. februarja od 3 um, do 6.30. In na to naslednji dan 24. februarja od 9 do 12.30 in od 15 do 18.30. Najlepša hvala vsem.